je jasen, ali ima kdo kakšne pripombe na zapisnik eh, zadnjega zasedanja. Če ne, lahko štejemo, da je to sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava o primeri kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej bomo razpravljali o razmerah v Džibutiju. Najprej bom dal besedo gospodu Tenoku za dve minuti gospod Peserjo, če morda eden od redkih v tej hiši, ki sem obiskal Džibuti, bi rad povedal kolegom, da je v tej deželi veliko stvari, ki bi jih lahko priporočili, predvsem mešanica francoske, afriške in anglosaške kuhinje, vendar obstaja tudi veliko pomankljivosti pri vladanju. Uh, unitaristični režim zatira osnovne človekove pravice, zavira delovanje civilne družbe in političnih oporečnikov. Uh, sam, ko sem bil na obisku v Rogu Afriki,